start, uh, this, uh, Nadaljujemo s uh, to predstavitvijo, seminarjem, kakorkoli želite poved, reči. Tukaj pozdravljam vse sodelujoče, še zlasti naše goste, strokovnjake, ki nam bodo seveda povedali marsikaj novega, našteli številna nova dejstva in bodo bistveno prispevali k tej predstavitvi. 26. aprila je v celovitem okviru Evropskega stebra za socialne pravice komisija potrdila predlog za novo direktivo o usklajevanju dela in življenja, torej de, dela in drugih obveznosti med, za oskrbovalce in potem uh, je to pravzaprav išlo iz revizije komisije o direktivi o materinskem dopustu. Z velikim veseljem sem organizirala to predstavitev, ki bo sprožila naše delo na tem predlogu znotraj odbora za zaposlovanje in odbora za ženske in veselim se že predstavitev, ki bodo bistveno prispevale k našemu delu. Zdaj bi povabila kolegico in so predsedojočo gospo Vilje, Viljo Blinkevičjute, ki je predsedojoča odbora za pravice žensk v parlamentu, ki nas bo upeljala v to temo. Izvolite. Najprej dovolite, da se zahvalim gospe Ulskog za prijazno uh, za prijazne besede in tudi za to, da je poudarila, kako težko smo pričakovali ta predlog komisije boljšemu sklajevanju eh, življenja na delu in doma. Eh, vse to v veliki meri podpira enakopravnost med spolova, spodbuja tudi sodelovanje žensk na trgu dela. Ljudje oziroma moški moški in ženske morajo biti enakopravni tako v smislu zaslužka, kot v smislu oskrbi, ki jo zagotavljajo. In vidim, da je eh, enakopravnost med spoloma na trgu dela postala eh, točka, ki komisija posveča ogromno pozornosti. Današnja predstavitev se bo sredotočila na to, kako lahko izboljšamo to eh, ravnovesje pri posam, po posebni skupini delavcev, torej oskrbovalcev, ki upravljajo to delo z, uh, formalno in neformalno. 80 odstotkov oskrbovalcev danes je žensk. Situacija pa je še zlasti uh, težavna za neformalne oskrbovalce kaj ti njihovo delo je neregulirano in tudi nepriznano v državah. Vendar pa um, ni drug, um, ti ljudje ne morejo pravzaprav biti deležni socialne zaščite in prav tako uh, zelo težko uravnotežijo svoje. Um, obveznosti. Ta sektor pa je tudi zelo težko uh, regulirati, kajti obi, obi, velika večina tega dela se odvija v zasebnih domovih, kamor inšpekcija za delo ne sme vstopiti. Zato smo leto 2016 v parlamentu pripravili dve poročili. Eno o gospodinskih uh, delavkah doma in drugo o ravnovesju med uh, delom in. Uh, med družinskimi in službenimi obveznostmi. Torej, obe poročili sta tudi obravnavali ta pomemben uh, sektor uh, nereguliranega dela na področju oskrbe in eh, vse, kakor imajo te dejavnosti, bistvene um, koristi za našo družbo glede na demografske spremembe. In mislim, da a, obstaja veliko pozivov k temu, da bi tukaj uredili stvari na evropski ravni, tako da bi lahko vsak a, moški ali ženska sk skrbel za odvisnega družinskega čla člana, ne da bi zato izgubil svoje delovno mesto ali pa ves prihodek in socialno zaščito. Pripra Veseli smo, da je komisija pripravila a, ta predlog, ki vključuje tudi to, da lahko vsak oskrbovalec vzame dopust pet dni eh, plačenega dopusta, ne da bi izgubil svojo službo in v tem uh, obdobju skrbi za svoje družinske člane. To seveda ni veliko, vendar pa je to dober začetek v predlogu komisije. Če omenimo še Evropsko poročilo, tukaj smo preverili status. Uh, domačih delavcev, delavcev na domu in njihovo nevidnost. Te ljudi je treba vključiti vse uh, zakone, ki urejajo trg dela, socialno varnost in tako naprej treba je priznati, da dejansko opravljajo eh, službo. In če bi dosegli tukaj neko boljšo raven, bi lahko vsekakor zaezili nedovoljene migracije, eh, nedovoljeno izkoriščanje sile, hkrati pa bi dosegli boljšo osklajenost med službenimi in družinskimi obveznostmi. Kot vidite, je ta tema zelo mi pri srcu. Zdaj pa, če dovolite, bi dala kar besedo strokovnjakom, ki so bili povabljeni povabljeni na naše srečanje. Najprej bo spregovoril gospod Stacy Igemonos, eh, izvršni direktor Eurocarers. Izvolite, deset minut imate. Dobr dan, dobro jutro. Najlepša hvala za prijazno povabilo. Res nam je v čas, da smo lahko tukaj z vami. Zelo nakratko sem vam želel orisati situacijo oskrbovalcev v Evropi, kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo in tudi kaj mi menimo o predlogu komisije o socialnem stabru. Le nekaj besed o naši mreži. Torej, naša mreža trenutno združuje 70 članskih in partnerskih organizacij iz vse Evrope, pravzaprav tudi izven Evrope sodelujejo nekatere države, 27 držav je torej udeženih tej mreži. Veliko jih zagotavlja neposredne storitve oskrbovalcev z vidika izobraževanja, zdravstvenih skrb. Druga polovica pa so inštituti, zdravstvene ustanove in tako naprej, tako da tudi zbiramo informacije. Želel bi povedati tudi, da imamo sekretarjat v parlamentu, tako da če vas zanima situacija oskrbovalcev, lahko se pridružite tej skupini, vse informacije imam pri sebi. Kot vsi vemo, je eden ključnih izzivov danes za Evropo demografsko staranje, staranje prebivalstva. In zaradi tega prihaja do veliko uh, starostnih bolezni, veliko večje potrebe v skrbi in to, prihaja, to vodi do težav za uh, socialne sisteme. Seveda to pritiska na družine in na neformalne oskrbovalce. Opredelitev neformalnih oskrbovalcev je, da so to ljudje, ki običajno zagotavljajo neplačano oskrbovalce oskrbo ljudem z kroničnimi boleznimi, invalidnostmi ali pa ostalimi dolgotrajnimi potrebami po oskrbi zunaj nekega uh, urejenega institucionalnega uh, sistema. Veliko krat govorimo torej o družinskih članih, prijateljih, sosedih. Kaj vemo o njih? Na podlagi evropskih raziskav 80 odstotkov oskrbe v Evropi zagotavljajo neformalni uh, oskrbovalci v Evropi. In glede na opredelitev, ki je zelo široka, kot priznavam, lahko vidite, da je skoraj da 100 milijonov uh, oskrbovalcev, torej neformalnih oskrbovalcev v Evropi, kar je precejšen delež celotnega evropskega prebivalstva. Seveda je običajno oskrbovalka stara 45 do 75 let gospodarska korist eh, neformalne oskrbe v Evropi tudi na podlagi raziskav, pa se ocenjuje med 50 do 90 odstotki stroškov formalne oskrbe dolgotrajne oskrbe. Imamo tudi nekaj nacionalnih podatkov, vendar ne za vse države članice nažalost, tako da to bo verjetno eden od, eno od prvih sporočil za vse vas, da potrebujemo torej več podatkov o situaciji oskrbovancev in tudi o stroških oskrbe. Mislim, da so argumenti predvsej pripričljivi, kajti to kaže, da če bi oskrbovalci jutri, nehaj, jutri nehali skrbeti za tiste, ki jih oskrbujejo, bi se sistem zrušil. Torej, če bi jih želeli nadomestili z enega dneva na drugega, bi morali zasnovati povsem nov sistem oskrbe ali pa dejansko moramo uh, pod. pod posvetiti več pozornosti tem oskrbovalcem in jih podpreti. To je tisto, za kar se zauzemamo mi. To je torej splošna situacija. Poleg staranja pa smo priča tudi nekaterim drugim dejavnikom, ki če dalje bolj pritiskajo na oskrbovalce. Manjše so družine, večje so razlike med um, sorodniki, če dalje več žensk uh, se tudi uh, zaposluje, kar je seveda pozitiven trend in potem imamo tukaj še tudi daljša, um, službene karijere, kar pomeni tudi seveda starejšo upokojitveno dobo in seveda to povzroča pritiske na družine in oskrbovalce. Tukaj vidite graf, bojim se, da ne morete prebrati vseh podrobnosti, ampak tukaj vidite, kakšno je prebivalstvo v različnih državah, ki živijo vsaj 20 km stran od družine. In tukaj imam dobro zgodbo. Nedavno sem srečal grškega profesorja, ki dela na univerzi v Londonu, ki mi je pravil, da je oskrbovalec in da mora vsak konec tedna odpotovati v Atene, kjer potem skrbi za svojo mati, ki čez teden pravzaprav je v domu za oskrbo, potem pa čez konec tedna jo spustijo ven in nima nobene druge izbire kot to, da vsak konec tedna potuje v Atene. To je res zelo nazorn primer, kaj se to pomeni pomeni. Tega grafa ne vidite, tako da ga bom preskočil. Poleg ostalega, kar sem že omenil, pa gre omeniti tudi pomankanje v določenih segmentih uh, delovne sile na področju zdravstva. Tukaj vidimo, da primankuje zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, fizioterapevtov, torej to so uh, zdravstveni delavci na primarni ravni in to je pravzaprav ta umestnik med družinami in uh, sektorjem oskrbe in to je zelo pomembno tudi za naš naše oskrbovalce. In to je del sporočila o prihodnosti zdravstvenih delavcev v Evropi, ki jo je um, uh, objavila komisija leta 2012. Če je oskrba nezadostna ali omejena, kot vidimo v številnih državah, kar izhaja iz raziskav, vidimo, da eh, ima veliko oskrbovalcev težave pri usklajevanju službenih in družinskih obveznosti. Morda je presenetljivo, ampak večina oskrbovalcev uh, skuša ohranjati zaposlitev za polni delovni čas. Kaj to pomeni? Za številne od njih pomeni, da imajo pač predne službe in seveda to ustvarja potem tudi veliko problemov in stroškov za družbo, pa tudi za podjetja, eh, kajti več je odsotnosti z dela več je bolniških, tudi takih, ki so neopravičene in seveda to vpliva tudi na uspešnost pri delu in to je zelo pomemben element za današnjo razpravo, po mojem mnenju. Prav tako vemo, da neformalna oskrba prinaša više stroške za oskrbovalce. Oskrbovan oskrbovalci potem želijo prispevati k tej oskrbi, to pomeni više stroške za nje, kar pomeni, da so bolj izpostavljeni revščini tretjina oskrbovalcev oskrbovalcev v Evropi ima dolgove, hkrati pa jih ta dejavnost tudi vodi v socialno izključenost, kajti težko je ohranjati družavno življenje, če imate redno službo, pa potem še toliko drugih obveznosti. Torej, kar zadeva zdravje. Vemo tudi, da se večina oskrbovalcev čuti izoliranih, eh, potrtih, tako da so izpostavljeni težavam z psihičnim zdravjem, z depresijo in to je potem začaran krog, kajti eh, potem tudi oni sami na ta način postanejo bolniki in seveda to ne pripomore k sistemu. Tukaj imam več grafov, ki to prikazujejo, če dovolite, jih bom kar preskočil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 česar si oskrbovalci želijo. Dokaj dobro študijo je odpravil Eurobarometer na, po naročilu eh, komisije leta 2011 in a, eh, tam so navedene potrebe oskrbovalcev glede a, eh, na njihov rang. Prva je finančna podpora. Kot sem že povedal, a, veliko jih opravlja to delo brez vsakršne podpore, porabljajo veliko časa, energije in denarja, s tem se znajdejo v zagatah. Pozabil sem omeniti, da je 42 odstotkov tistih uh, oskrbovalcev, ki niso zaposleni v tistem uh, delu, ki je prebivalstva za nizkim prihodkom, kar je dvakrat več od ostalih, tako da je ta finančna podpora izjemno pomembna. Prav tako so pomembni prožni delovni pogoji. Večinoma oskrbovalcev si ni želela in ni izbrala tega dela zase. Kaj se običajno zgodi? To, da nekdo v družini zboli, kar tako čez noč, tako postaneš oskrbovalec in pravzaprav se moraš posem reorganizirati. Torej, prožni delovni pogoji so zelo pomembni in tudi seveda eh, možnost eh, dopusta eh, oziroma odsotnosti z dela zaradi družinske skrbe, tudi to je na, visoko na tem seznamu. Potem še pa varstveni dodatek pokojnini glede na vse, kar se dogaja v Evropi in glede na znano težavo z pokojninsko vrzeljo je zelo pomembno, da se upošteva čas, ki se posveti oskrbi pri izračunu pokojnin. Potem tudi dostopnost do odmorov ali pa do krajših premorov. To je izjemnega pomena za to, da se preprečijo psihične težave, ki sem jih omenjal, in tudi uh, na ta način potem se lahko uh, naredi konec temu um, začaranemu krogu. Hkrati pa je usposabljanje izjemno pomembno. Oskrbovalci morajo vedeti, s kakšnimi boleznimi se ukvarjajo na dnevni ravni. Prav tako potrebujejo podporne ukrepe, ki morda v določeni državi ne obstajajo. Zelo težko je eh, oskrbovalcev priti do vseh informacij, tudi v tistih državah, kjer je popora visoka. Torej, obveščenost, eh, informiranje tudi zato, da se presega stigmatizacijo. Vse to je bistvo ne posebnega pomena. Kot uh, ste verjetno ugotovili, je veliko od tega, uh, kar sem omenil, že vključenega v predlog komisije o usklajevanju uh, družinskih in službenih uh, obveznosti. Tako da v veliki meri podpiramo ta dokument, mislimo, da je briljanten, seveda nič ni popolno, popolnega, gotovo bi lahko še kaj uskladili in izpopolnili, vendar pa menimo, da je to ogromen korak naprej pri prepoznavanju in pre, uh, opredeljevanju oskrbovalcev, kajti to je napisano v dokumentu. Če jih želite uh, podpreti, jih morate v prvi vrsti prepoznati in v številnih primerjih to ne obstaja. V vzhodni Evropi, pravi, v sredozemskih državah ni nobenega sistema, s katerim bi oskrbovalce prepoznavali. Torej, plača na odsotnost, plača na bolniška, možnost dostopa do prožnih delovnih pogojev, pa tudi poziv k večjim naložbam v formalno oskrbo, ki je seveda tudi del celotne slike. To je bistveno. Kot sem rekel, to je ključ našega sporočila. Ljudje bi morali imeti možnost, da izbirajo, da se odločijo za to, da postanejo oskrbovalci. Če pa tega eh, ne želijo, bi morali imeti dostop do alternativnih možnosti. Torej, menimo, da je ta dokument vsekakor zelo dober. Kar zadeva prožne delovne pogoje, pa seveda bi uh, moral tukaj nekoliko pokritizirati. Dok ta dokument namreč ne. Uh, pojasni, kako se bo stvar dosegla, kako bo spremljena. In izjemno težko bo, izjemno pomembno bo to, kaj ti dejstva kažejo. In to lahko vidite tudi na naslednji prosojnici, da že obstajajo res precej velika podjetja, uh, ki uh, že zagotavljajo dokaj dobre storitve za svoje zaposlene, ki imajo to vrstne obveznosti na voluntarni, torej na prostovoljni osnovi, ampak to je recimo za velika podjetja lažje, kot pa za MSP. -je. Tako da uh, upam, da se bo ta stebr in ta dokument, da bo sta potrjena, ampak vsekakor bo potem treba spremljati, kako se te stvari izvajajo v majhnih in srednje velikih podjetjih. Enako velja potem tudi za nizko plačane zaposlene, ki opravljajo prekarno delo. Torej, pomembno bo zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli dostop do te storitev. Ta tabela znova kaže, žal mi je, ker tega ne vidite dovolj dobro, ampak zeleni delčki te tabele pravzaprav ponazarjajo tipe podpornih ukrepov, ki že obstajajo v državah članicah Evropske unije. Torej, ta tabela pravzaprav navaja vse podporne ukrepe, ki sem jih omenjal prej, torej odsotnost dela, prožne eh, delovne pogoje, dostop do izobraževanja in usposabljanja, potem tudi nadomestilo za oskrbovalce. Torej, če je nekaj obarvano zeleno, je to pozitivno vendar pa smo to seveda uporabili kot izhodiščno študijo in seveda vedno vrag teči v podrobnostih. Vidimo, da tiste države, ki imajo dobro raven podpore, da je tam so merili za upravičenost zelo strogi. Zelo strogi so glede tega, kdo ima dostop do teh podpornih ukrepov. Kot sem že povedal, informiranje in ozaveščanje sta prav tako problematična. Ogromno oskrbovalcev sploh eh, ne ve, da imajo kakršnokoli možnost za podporo in z vidika omejitev, če imate naprimer dostop do um, nadomestila za oskrbovalca, gre tukaj za zelo omejen znesek. Običajno je ta znesek pod uh, pragom revščine in verjetno je politični pristop pri tem ta, da vlade ne želijo, da bi oskrbovalci ostali oskrbovalci, da uh, želijo si, da bi bilo to neko začasno obdobje in da bi se potem uh, vrnili na trg dela. Prav, ampak v tem primeru je treba ponuditi alternativne rešitve. Isto velja potem tudi za odnos med oskrbovalci in eh, prejemniki te oskrbe. Tukaj so tudi zelo strogi eh, kriteriji. V določenih državah imaš dostop do določenih podpornih ukrepov, ampak le, če je prejemnik te eh, oskrbe tvoj otrok, če pa naprimer je to tvoj starš, teh podpornih ukrepov nisi deležen. Vse skupaj je tudi veliko krat diskrecijska pravica za delodajalce, torej glede na tvojega delodajalca boš morda imel dostop do podpornih storitev ali pač ne. Torej, očitno je, da je treba te vidike nekoliko standardizirati in poskrbeti moramo, da bodo vsi državljani Evropske unije imeli dostop do ustrezne ravni podpore. Poleg tega pa sem želel izpostaviti še nekaj dobrih praks, ki že obstajajo v nekaterih državah. Tipi podpornih ukrepov, ki naprimer obstajajo, so lahko zelo praktične narave. Ja, naprimer prožne ure eh, dela, tako da delodajalci lahko oziroma se lahko torej pogovorijo z osebo, da glede tega, kako bi lahko prilagodili uh, delovni čas, da bi kljub temu lahko opravili svoje obveznosti. Uh, Potem tudi plačila med nujnimi odsotnostmi z dela, tudi to je zaenkrat seveda v diskrecijski pravici delodajalcev in to je na voljo samo velikim eh, podjetjem. Ja, vidim, čas me je potekel. Potem še podpora povezana z oskrbo in potem tukaj možnost uporabe telefonov, eh, interneta za iskanje informacij, tudi svetovanje. Vidimo večkrat, da nekatere eh, družbe organizirajo informacijske informacij informativne sestanke za oskrbovalce in mislim, da so sedaj smo dobili precej uh, zaveznikov pri tem uh, svežnju večjega ravnovesja med uh, službenimi in družinskimi obveznostmi, tako da kaj bi rekel, ta svežen je zelo pomemben ampak je vendarle zgolj en element v širši sliki. Potrebujemo to ravnovesje. Ta dokument je seveda najprej treba potrditi, kajti če oskrbovalci ne bodo deležni podpore, pri zagotavljanju visoko kakovostne oskrbe v dobrih pogojih in da bi sočasno imeli možnost, da se vrnejo v aktivno življenje ali ohranjajo svojo službeno aktivnost, bi to na koncu pomenili, da potrebujemo več eh, naložb v sistemih oskrbe in vemo, da večina držav članice tega ne more privoščiti. Najlepša hvala torej za vašo pozornost in veselim se že razprave. Hvala lepa, gospod Jamodu, za vašo predstavitev. Zdaj pa dajem besedo gospodu Krisu Botermanu, predsedniku organizacije Geopa Kopa. Izvolite, deset minut imate na voljo. Mislim, da bom to predstavitev povedal po nizozemsko. Gospa predsedujoča, Uh, hvala obema predsedojočima za socialne zadeve, za zaposlovanje, pa tudi uh, predsedojoči za uh, ženske, odbora za ženske. Hvala lepa. Tukaj bom govoril kot predsedojoči GEOPE. To je Evropska struktura delodajalcev na področju vrtnarstva, hortikulture. Verjetno vsi poznate KOPO. Gre za organizacijo kmetijskih družb in organizacijo moram povedati, da od leta 1963 potekajo socialni posveti med evropskimi delodajalci, sindikati in tudi um, delavci na področju socialnih zadev. To je vsekakor pomembna zadeva in to je tudi tema, o kateri redno govorimo z evropskimi sindikati. In to je tudi posebna tema na področju hortikulture. Zato bom danes govoril o posebnem uh, v posebni situaciji tist, uh, partnerjev oziroma um, soprogov in soprog, eh, ki delujejo v samostojnih uh, družbah po Evropski uniji. Seveda se zastavlja vprašanje, ali obstaja opredelitev tega, uh, kdo je so zaposleni soprog ali soproga. Uh, Evropski inštitut za enakopravnost spolov je pripravil to definicijo in ta piše, da so to žene, ki dejansko delajo ob nekom, ki je samo um, uh, uh, zadostan. Ta ženska žene bistveno prispevajo k delu, vendar pa to delo ni nujno plačano in hkrati te osebe niso nujno socialno zaščitene. To je zelo pomembno vedeti, kajti tukaj govorimo o um, neodvisnih uh, družbah, o, o majhnih um, družbah in tukaj se jim plačuje po urah, ne pa uh, neko uh, redno plačilo plačilo in treba je videti, kakšen je obseg posameznega, uh, posamezne družbe in tukaj seveda socialna začita ni vedno samo eh, samoumevna. Ko govorimo o hortikulturi v Evropi, moram povedati, da so tukaj uh, nasploh razvite oblike družbenih, dru, družinskih podjetij. Tukaj torej mož in žena, žena delujeta na kmetiji skupaj in več kot 90 odstotkov zaposlitev v Evropski uniji na področju kmetijstva pravzaprav uh, opravljajo družinske delovne sile. Te trenutno predstavljajo več kot 20 milijonov evropejcev. Če si pogledamo, koliko žensk deluje v tem sektorju eh, in to so podatki Eurostata iz leta 2013, gre za približno 30 odstotkov žensk, ki so pravzaprav vodja podjetja na področju hortikulture, kar ustreza 3 milijonom ženski so samostojne podjetnice na področju eh, hortikulture, ampak eh, več kot 57 odstotkov ženska pravzaprav spremlja delo soproga. Torej, to predstavlja 5,5 milijonov prebivalcev Evropske unije. Možnosti v hortikulturi in tudi v drugih sektorjih za ženske so seveda če dalje večje, ampak v podeželskih regijah vidimo, da le 37 odstotkov žensk opravlja eno ali drugo dejavnost. To je seveda povezano z. Dos, uh, usklajevanjem družinskega in uh, poklicnega življenja. Tukaj veliko področjih uh, oskrba za otroke omejena, tudi veliko uh, ovirje za. Uh, usposabljanje in za izobraževanje za te ženske, da bi lahko uh, z, zač, ustanovile svoje podjetje, tudi dostop do posojil ni uh, očiten, tako da morajo veliko krat delati sedem dni na teden v tem um, področju, tako da uh, se tudi zaradi tega težko izobražujejo. In to je pomembna tema, ko govorimo o ravnovesju med uh, poklicem in zasebnim življenjem. To je tema, ki, je, e, pre, obs, e, ki sega preko tega, uh, da se poskrbi za otroke ali pa da se poskrbi za starševski dopust in starševsko nadomestilo. To je širša tema. Govoriti moramo namreč tudi o socialni zaščiti teh. Um, soprog in soprogov, ki so so zaposleni. V Belgiji, odkuder prihajam, vidimo, da je bilo veliko teh delavcev nevidnih, torej delujejo v podjetju soproga ali soproge, vendar pa niso vidni, ne plačujejo socialnih prispevkov in so tako pravzaprav neprepoznani v sistemu. Zaradi tega vidite na prosojnici, da je zelo pomembno vedeti, ali obstaja socialna zaščita za te soproge in so, um, v sektoru poljedelstva, vendar želim seveda izpostaviti, da to obstaja tudi v drugih panogah, ne zgolj v poljedelstvu. Tukaj, če govorimo o naši strukturi kopa, eh, mi smo izpeljali anketo, ki jo je težko prebrati, ampak tukaj vidite, kakšna so bila vprašanja, ki smo jih eh, zastavili organizacijam v državah članicah in zastavili smo torej vrsto vprašanj, zato da bi vedeli, kakšna so danes eh, režimi. Prvo vprašanje je, ali obstaja torej pravna eh, opredelitev in prepoznanje eh, tega pomagajočega zakonca, če to obstaja, ali obstaja obveznost, da se plačujejo prispevki in v kakšnem meri tudi za socialno zaščito in če ni te vrste obveznosti, ali obstaja so, eh, nek zasebni sistem, ki nudi uh, zaš, to zaščito, ali pa ali obstaja kakšna uh, prostovoljna um, schema za plačevanje teh schem in ali obstaja kakšna organizacija, ki pomaga pomagajočim zakoncem, da razvijajo svoje možnosti in uh, ki pravzaprav omogoča tem. Uh, zakoncem, da razvijajo svoje uh, talente. Poleg tega smo vprašali, ali je situacija danes zadostna, kajti uh, torej to vprašanje smo uh, preučili v različnih državah, tukaj vidite njihove zastave, 12 odgovorov doslej smo prijeli, vendar pa seveda raziskava še traja in v prihajajočem obdobju bomo skušali dobiti še več odgovorov in mislim, da tudi za ta odbor eh, bo to pomembna tema. Torej, kar zadeva prvo vprašanje, ali je v vaši državi status pomagajočega zakonca eh, pravno priznan? Tukaj vidite, da v desetih državah je odgovor da, v dveh državah ne. Uh, Morda samo na kratko še ena pripomba, da je namreč zelo pomembno imeti zelo dobro opredelitev pomagajočega zakonca. Videli smo, da obstaja opredelitev Evropskega eh, inštituta za enakopravnost smolov, spalo, vendar ne vem, ali je ta opredelitev dejansko zadostna, kajti v nekaterih državah ugotavljamo, naprimer, da vam primer, da imamo eh, ženske na, pre, eh, na podeželju, ki imajo pravzaprav um, Eh, omejitev uh, dela za 15 minut, ampak potem še 50 ur ob tem delajo v domačem podjetju. Torej, pravzaprav je za 15 um, eh, ur njihov status urejen, za 45 ur, ko pa prav tako delujejo, pa njihov status. Tu status ni uh, urejen, torej morali bi imeti statut, ki pokriva vse žene, ženske, ki pomagajo pri podjetju, um, če tudi preko tih ur opredeljenih v pogodbi. Tako da mislim, da je že opredelitev zelo pomemben vidik. Drugo pomembno vprašanje je, ali obstaja obveznost, da pomagajoči zakonci prispevajo k sistemu socialne zaščite. Vidite, da smo od 12 odgovorov imeli tu 8 držav, kjer to je obvezno. V eni državi je to prostovoljno, vendar vsak to počne. V dveh eh, državah je to prostovoljno, nekateri eh, to eh, se vključijo, drugi ne. Potem pa imamo tukaj še eno državo, kjer ljudje ne prispevajo v sistem nacionalne zaščite pridobite. Če se eh, dogovori o socialnem prispevku, je bistveno upreučiti, kako se ta prispevek izračuna. V veliki drž večini držav eh, so obstajali sistemi obveznih prispevkov, ampak na ime zakonca. In če želimo sedaj tukaj doseči neko večjo vidnost teh eh, pomagajočih zakoncev, moramo ugotoviti, da se v nekaterih državah predvideva tudi prispevek, socialni prispevek na ime tega pomagajočega zakonca. Torej, zelo pomembno je, da to spremljamo, da namreč e, s tem torej, prispevki za družino se tako povečajo, torej, da če morata plačevati ta prispevek mož in žena, da bo potem socialna zaščita prav tako sorazmerno večja. Torej, kako se potem opredeljuje ta prispevek, ali se uh, prispeva in če je višji, ali potem zagotavlja tudi širšo socialno zaščito. Potem uh, smo pri vidiku socialne zaščite. Tukaj se ne bom spuščal v uh, podrobnosti, te eh, prosojnice so na voljo, ampak v tistih državah, kjer obstaja socialni prispevek, vidite, uh, da so potem tudi pravice večje, ki uh, jih ti ljudje uživajo, ampak tukaj bi želel povedati še, da moramo biti tukaj zelo previdni. Nam, nam primer, v nekaterih državah Evropske unije je tako, da že obstaja nadomestilo za otroke, otroški dodatek, kjer že prispeva moški. Torej, gre za nek, eh, nek dodatek strani ženske, potem tukaj nima dodane vrednosti. Zdravstvena oskrba pa je zavarovana z prispevkom za konca. Torej, videti moramo, je dodan, kakšna je dodana vrednost, če bi uh, Eh, tudi eh, pomagajoči za konec moral tukaj prispevati k temu. Potem je naslednja točka tudi zelo pomembna, naprimer na Irskem je tudi ta možnost, da se zagotavljajo prostovoljni prispevki, tako da se na ta način povečajo tudi pravice, ki jih uživajo te ljudi. Mislim, da je to primer, o katerem bi morali razmisliti tudi nekatere druge države. Potem še zadnji argument, zadnje vprašanje, ali je uh, Eh, status eh, za pomagajočega zakonca v vaši državi dober ali zadošča. Vidite, da tukaj ni eh, jasne ampak, slike, ampak pet držav na to ni odgovorilo ali pa so omahovale. Torej, zelo težko so tukaj države odgovorile uh, pozitivno. Torej, to kaže, da je pred nami še veliko dela in ob zaključku svoje predstavitve naj samo podam štiri sklepe, štiri komentarje, ki so morda pomembni za oba odbora tukaj. Prvi razmislek je naslednji. Zelo pomembno je, da poleg točk, o katerih govorite, torej o dopustu ob porodniški, eh, potem tudi eh, otroški negi, to so seveda pomembne eh, teme, ampak treba je razmisliti, razmisliti tudi o socialni zaščiti za milijone žensk, ki prav tako delajo na pod, eh, podeželju in v drugih majhnih družbah v Evropski uniji. Torej, vidnost je pomembna, ampak tem ljudem je treba ponuditi socialno zaščito, tako da so v čim večji meri pokrite. Potem drugi pomemben element je, da se je treba preučiti tudi, kako se uredijo in regulirajo njihovi prispevki, tako da bodo ponujali ali tudi dodano vrednost eh, za zagotavljanje socialne zaščite. Tukaj imejte v, mesti, v mislih torej to dodatno pokojninsko schemo. In tretji element, tretji vidik eh, socialne zaščite eh, za te pomagajočih eh, še zakonce v vseh sektorjih Evropske unije, mislim, da je vidna zelo tesna vez pri zagotavljanju ehm, tako socialnega kot poklicnega življenja in morda, če se boste morali vprašati, ali lahko kaj storite, mislim, da lahko vprašati, pozovete k temu, da bi se njihov status bolje opredelil. Eh, lahko bi pozvali tudi druge države članice, da še odgovorijo na ta vprašalnik in če takšnega statusa še niso razvile ostale države članice, bi jih bilo treba pozvati, da to storijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Botrmen, sedaj pa Irena Kotoska iz Inštituta za demografijo iz Varšave. Izvolite. Hvala za priložnost, da spregovorimo o tej pomembni eh, temi, kako eh, zagotoviti ravnovesje med poklicnim in eh, zasebnim življenjem v naši družbi. Ravno kar smo končali triletni projekt o teh vprašanjih, In obravnavali smo teme, ki so pomembne tudi za današnjo javno predstavitev. In pripravili smo priporočila, ki se nanašajo na direktivo. Direktiva uh, o starševskem dopustu ne more biti preložena, smo dejali, sedaj pa imamo priložnost eh, za razpravo o tovrstnih pobudah Evropske komisije. Naslednje bi rada izpostavila. Mislim, da je vaš dokument dobro eh, strukturiran, kar se tiče različnih argumentov, še posebej na makro eh, ravni, kar se tiče torej razlogov za potrebo po takšni pobudi. Ampak mislim, da potrebujemo tudi več informacij v zvezi s tem, kako družine oziroma gospodinstva gledajo na te zadeve. Dovolite mi, da z vami torej delim eh, nekaj rezultatov in sklepov, do katerih smo prišlo, prišli. Starševski dopust in dopust za zagotavljanje eh, oskrbe sta po našem eh, mnenju pomemben ukrep za zagotavljanje eh, ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, to pomeni tudi za ustrezno uravnoteženost med obima spoloma pri dostopu do trga dela in tudi za ravnovesje med posamezniki in družinami. Rada bi razložila, zakaj eh, raziskovalci na to pobudo gledamo kot na zelo pomemben ukrep. Nekateri argumenti, ki sem jih želela predstaviti, eh, so že bili izpostavljeni strani mojih kolegov in kolegic in sama bi se rada v tem trenutku dotaknila eh, naslednjih tem. Živimo v času, ko se družina spreminja. Ne zgolj z vidika demografskih sprememb. Naprimer, banje otrok v družinah, večje nestabilnosti v družinah zaradi vedno eh, več primerov ločitev in drugih institucionalnih sprememb. Naprimer, eh, soočamo se eh, z bolj raznolikimi potmi v življenju, z bolj raznolikimi, raznolikimi oblikami družin. družine se odločajo za bolj sredstveno porazdelitev eh, nalog eh, in v tem času, ko eh, je pod vprašanjem eh, ekonomski dohodek, je zaposlovanje žensk eh, z vidika družine način, da rešimo to vprašanje finančne nestabilnosti družine. Zaradi dinamike, ki jo beležimo na trgu dela, se je težko umakniti iz trga dela uh, za dlje časa in se na to vrniti na ta trg dela. Ampak, če zapustimo trg dela, potrebujemo prihranke. In dohodki z naslova dela za moške in ženske so seveda pomembni za. Eh, blaginjo v eh, poznejši starosti. In vse to je treba upoštevati, ko poskušamo uravnotežiti poklicno življenje in zasebno življenje. Ko analiziramo strukturo družbe, ugotavljamo, da eh, ima družba več starejših oseb, pa tudi več neodvisnih oseb, ki lahko same poskrbijo za svoje življenje zaradi napredkov na področju zdravstva zahteve po eh, oskrbi so eh, vedno večje, ampak eh, zmogljivost, zmožnost držav, da pokrijajo to oskrbo, da poskrbijo za to oskrbo, so vedno manjše. Ženske so glavne oskrbovalke, obenem pa želijo dostopati do trga dela. Z makro perspektive potrebujemo ženske na trgu dela, zato ker se eh, soočamo eh, s pomankanjem na eh, trgu dela. Vsi ti vidiki so pomembni za razpravo o potrebah po večjem sodelovanju žensk na trgu dela. Moške pa pozivamo, da prevzame odgovornost za oskrbo ne zgolj na ravni družine, ampak tudi na ravni družbe. Zakaj menimo, da je ta direktiva izjemno pomembna pobuda? Prvo kot prvo, raziskave so pokazali eh, rezultate na mikroravni in to so raziskave v različnih eh, državah članicah gre za raziskave kvalitativnega in kvantitativnega tipa. Te raziskave jasno kažejo, da je na ravni družine zelo pomembno, videti pravico uh, moških uh, obravnavati kot socialno normo, ne zgolj kot privilegij. Pomembno je spostaviti porazdelitev nalog na ravni družine in eh, to je prava eh, smer. Različne kvalitativne raziskave pa kažejo, da očetovski dopust ne bi eh, smel eh, biti zgolj priložnost, ampak eh, naloga. Imamo tudi informacije zaposlovalcev o uporabi očetovskega dopusta in rezultati jasno kažejo, da v primeru pravice posameznika do očetovskega oziroma starševskega dopusta takšna možnost eh, predstavlja boljši ukrep, s katerim lahko prepričamo delodajalca v eh, to možnost. Za očeta je torej to lažje. Eh, koristiti, eh, kot pa če je ta pravica utemeljena na pravici posameznika. Starševski dopust ima pozitivne učinke na družinsko življenje. Imamo podatke iz nordijskih eh, držav, kjer eh, je bil starševski dopust oblikovan še dolgo leta nazaj in kjer torej imamo Eh, podatke o eh, organizaciji družinskega življenja. Raziskave so eh, pokazale, da je očetovski dopust, še posebej za prvega otroka, pozitivno povezan s stabilnostjo zveze. S tem se zmanjšajo napetosti v družini in imamo dokaze v zvezi s tem. Podatki kažejo tudi, da je tranzicija do drugega otroka lažja. Na to lahko gledamo torej tudi kot na ukrep, ki staršem omogoči, da se odločijo za novega otroka. In to je pomembno z eh, tega vidika, ker v Evropi potrebujemo eh, demografske eh, spremembe oziroma obnovo družbe. Podatki torej kažejo, da je družina še vedno pomemben vir oskrbe. Tudi ljudje, ki eh, delujejo na trgu dela, ki eh, sodelujejo na trgu dela, sodelujejo pri tej oskrbi. In možnost, eh, da bodo ti ljudje skrbeli za oskrbo, za starejše je večja. To je torej pomemben korak v smeri nadaljnih ukrepov. Zavedati se je treba eh, dejstva, da bomo morali podaljšati naše delovno življenje. Ljudje med 45 in 70 oziroma 75 delom, eh, eh, letom, se pravi, nočejo več ostati dlje na trgu dela. To ima pozitivne učinke na družinski ravni, ampak to pomeni, da eh, nimamo toliko ljudi na trgu dela. Ugotovili smo tudi, da je od eh, izvajalnih ukrepov odvisno, kakšne so naše preference. Lahko eh, bi s premom določenih ukrepov vplivali na eh, odnos eh, ljudi. Lahko bi torej spremenili percepcijo očetov, kar se tiče oskrbe v družini in kar se tiče porazdelitve nalog v družini, tako z vidika. Eh, dohodka, kot tudi z vidika oskrbe. To je zanimiva rešitev. O koncu predstavitev bi se rada dotaknila še eh, izjave v našem končnem poročilu. Eh, pričakujemo od Evropske komisije in Evropskega parlamenta, da ne predložite teh ukrepov in vaši predlogi ustrezajo našim pričakovanjem. Hvala za možnost, da sem spregovorila o tem. Maš, Najlepša hvala, gospa profesorica Irina Kotovska. Sedaj pa besedo dobi Paula Panceri iz eh, organizacije COFACE. Izvolite, deset minut imate. Thank you very much. Um, and first of all, I would like to thank you for the possibility to speak here today and represent COFACE. Najlepša hvala, hvala, da lahko danes tukaj zastopam uh, organizacijo COFACE. Families Europe. Danes bi rada na kratko opisala, kdo smo, če nas eh, slučajno ne poznate. Rada bi predstavila tudi naša stališča v zvezi z ravnotežjem med eh, poklicnim in zasebnim življenjem in v zvezi z oskrbniki oziroma oskrbovalci. Coface Families Europe je pluralistična organizacija, ki pokriva 60 organizacij v 24 državah članicah Evropske unije. Vzpostavljeni smo v leta 1958, eno leto po sprejetju rimske pogodbe, tako da eh, rasemo skupaj z Evropsko unijo. Ustanovil nas je Evropski eh, program za zaposlovanje in socialne inovacije Evropske komisije. Naš eh, moto je boljša družba za vse družine in eh, ravnoteže med oziroma ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je ena od ključnih prioritet za to, da dosežemo boljšo družbo za vse družine delamo na eh, različnih dosjejih. Morda ne vidite eh, natančno, kaj piše na prosojnici, ampak ukvarjamo se z izobraževanjem, eh, z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, z invalidi, digitalizacijo, potrošniki in tako naprej. Upoštevati želimo raznolikost družin in predstavljati to raznolikost v institucijah Evropske unije in na to našim članom in članicam zagotoviti to raznolikost kar doseže Evropa. Rada bi izpostavila pristop, ki eh, predstavlja temelj našega dela. Tukaj vidite sestavljenko, zato ker je vsaka družina drugačna in vsaka družina ima drugačne potrebe ne moremo imeti ene same rešitve za vse, ko poskušamo uravnotežiti poklicno in zasebno življenje. Vsaka družina pa potrebuje varnostne eh, ukrepe, neko varnostno eh, mrežo, tako da lahko izbere tiste ukrepe, ki odražajo njihove potrebe, ko gre naprimer za eh, nego starejšega ali pa oskrbo otroka ali pa skrb za invalida v družini. Gre za pristop na podlagi virov, storitev in časa družina potrebuje ustrezne vire, pošten davčni sistem, naprimer, ali pa ustrezen dohodek, zato da eh, lahko dostojno živi. Storitve so seveda potrebne, oskrba za otroke, za starejše, za invalide in eh, nujna oskrba. Potrebujejo pa seveda tudi čas, čas, eh, da preživijo čas skupaj in da imajo prožne pogoje dela. To je tudi eh, pregno za mlade matere, ki eh, lahko skrbijo za otroke. Naprimer. Pristopi se, po, se počasi spreminjajo, ampak eh, ravnovesje med poklicem in zasebnim življenjem mora pokrivati celotno življenje. Ne gre zgolj za mlade starše, mlade matere. To je pravica, ki, kot ste to omenili v vaši resoluciji septembra, je lasna vsem. Rada bi izpostavila še eh, vidik spola in eh, novih generacij. Imamo eh, ženske, starejše od 45 let, ki skrbijo za ne svoje otroke, ampak druge otroke, vnuke ali pa celo svoje starše, starejše ljudi, ne zgolj starše, ampak tudi druge družinske člane. Komisija je 26. aprila eh, predstavila eh, svežen za ravnovesje med poklicem in zasebnim življenjem eh, skupaj s poročilom in direktivo. Gre za zakonodajne in nezakonodajne pobude, da bi zagotovili te spremembe. To je bila tudi zahteva Evropskega parlamenta v resoluciji Eh, septembra in eh, gospa Blikevičut je bila soporočevalka za ta dokument. Ta svežen je podprla cela vrsta eh, nevladnih organizacij, tudi naša, tudi EU e Cares, naprimer. To je po našem mnenju prava pot naprej in veseli smo, da je Evropska komisija razumela naše zahteve in predlagala konkretne ukrepe za reševanje te problematike naravnih družin. imamo dokument eh, družine na robu, ki bolj natančno opisuje potrebe. In resnično mislimo, da so družine sedaj na robu. Potrebujemo rešitve v tem trenutku. Pripravili smo tudi natančno oceno eh, svežnja za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Kot je eh, že dejal oziroma dejala kolegica, je po našem mnenju to dober svežen, ki temelji na dobrem pristopu. Evropa mora pokazati svoj človeški obraz, pokazati, da lahko spremeni življenja eh, državljanov in vseh tistih, ki živijo v Evropi. Gre za konkreten trud eh, Evropske unije in upamo, da bo ta predlog sprejet, brez da bi bil blokiran, brez da bi ga razvodenili. Zato, ker ne gre za ideologijo, gre za dejanske potrebe eh, družin v tem trenutku naša ocena pokriva eh, tako sporočilo komisije, kot tudi direktivo, ki je na mizi. Poskušala se bom sredotočiti na eh, vidik oskrbovalcev. Tri ključne vidike bi rada izpostavila eh, z vidika oskrbovalcev. Najprej storitve, na to scheme za eh, dopust, na to pa še eh, prožni pogoj dela. Najprej storitve. Če želimo podpirati oskrbovalce, moramo zagotoviti ustrezne Eh, storitve za eh, aktivno vključevanje eh, oskrbovalcev. Ne gre zgolj za to, da omogočimo dostop do trga dela, gre tudi za to, da omogočimo ljudem, da zapustijo trg dela in skrbijo za oskrbo. Potrebujemo storitve na osnovi skupnosti, ki so kakovostne. Če storitve niso kakovostne, potem družina nikoli ne bo uporabila storitev za oskrbo. Eh, družinskega člana. Storitve morajo biti dostopne tudi za invalide, naprimer, biti morajo cenovno ugodne. Če so stroški previsoki, potem eh, družinski člani ne bodo delali zato, ker eh, bodo delali zato, da bi plača, plačevali za storitve in to nima smisla. ESIF, eh, ESF in e RDF eh, lahko igrajo pomembno vlogo pri tem. Eh, zagotavljajo lahko infrastrukturo, strukturo, usposabljanje in kakovost uh, storit, storitev. Še več je treba narediti za to, da uh, v naslednjem programskem obdobju zagotovimo uh, sredstva za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Na to imamo uh, cilje za oskrbo otrok, imamo cilje iz Barcelone. Mislim, da moramo ponovno začeti razmišljati o eh, razvoju kazalnikov onkraj eh, oskrbe otrok. Na to zbiranje podatkov, primerjalni standardi, obravnavati treba različne storitve, ki jih eh, nudimo in potrebujemo. Vsi ne potrebujejo enakih storitev in vsi ne potrebujejo isto oblikovane storitve obstajajo določene oblike podpore in oskrbe, ki jih lahko nudi eh, dom, eh, skupnost in to je tisti temeljni pristop. Storitve eh, oskrbe in podpore niso zgolj nek instrument, ki omogoči, da ljudje ostanejo na trgu dela. To je pomembno. Pomembno je, da lahko družinski člani ostanejo zaposleni, je pa tudi pomoč za uporabniki teh storitev. Eh, ki lahko na to aktivno sodelujejo v družbi in neodvisno živijo. Na to eh, spremljanje znotraj eh, semestra. Semester vpliva na oblikovanje politike v državah članicah. Mislim, da lahko prek semestra spremljamo in analiziramo napredek tudi na področju oskle. Dovolite mi, da izpostavim naslednje. Na določenih področjih v določenih državah je pomankanje oskrbe tako pereča tema, da milijoni žensk eh, delajo kot eh, oskrbovalci oziroma oskrbovalke eh, in to poln delovni čas. Včasih pozabljamo, da zapolnjujejo vrzel socialne države v teh državah. Zagotoviti je treba spoštovanje njihovih pravic in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem te eh, ženske vsak dan opravijo veliko dela in to je treba priznati. Oskrbovalcem moramo omogočiti, da ostanejo na trgu dela, obenem pa jim moramo zagotoviti ustrezen čas za oskrbo družinskih članov. Pozdravljamo eh, tudi predlog o eh, petih dnevih dopusta, kratkoročnega dopusta, ki je plačan za oskrbovalce. Mislim, da bi se lahko o tem še pogovarjali. Za nas je pomembno predvsem to, da razširimo definicijo upravičenosti do, za oskrbovalce. Ne gre zgolj za uh, enkrat odaljene družinske člane. Mislim, da moramo vključiti uh, več skupin. Morda odrasle osebe nočejo, da jih podpirajo starši, ampak želijo, da jih uh, podpirajo prijatelji, sosedje, eh, brati in sestre. Kartirati je treba potrebe po eh, dolgoročni oskrbi, naprimer palijativna njega. V prihodnosti, ne v tej direktivi, bi morali razmišljati, eh, razmišljati tudi o razvoju scheme, ki bi odražala te potrebe. Na koncu še prožni delovni pogoji. Po našem mnenju je to pozitiven ukrep, ki je bil vključen v predlog direktive. Prošnja za eh, oziroma pravica do eh, prožnih pogojev dela, ampak eh, mislim, da potrebujemo vse skupaj črno na belem, tako da bodo delodajalci resno jemali te ukrepe. Omenja se več oblik eh, takih prožnih oblik eh, dela, ne zgolj fleksibilne ure, ampak tudi eh, spremenjen vzorec dela in tako imenovano pametno delo. Izpostaviti treba tveganje za razvoj nekakšne kulture tega, da si na voljo za delo. Omeniti moramo tudi pravico do tega, da delavec ni na voljo, naprimer, kar se tiče dosegljivosti, kar se tiče odgovorov na uh, elektronsko pošto sredi noči in tako naprej. Omenila bi še kampanjo, ki jo trenutno uh, organiziramo. To je uh, javnomenska raziskava o potrebah uh, oskrbovalcev, ki je na voljo o osmih. Uh, jezikih nizozemščini, angliščini, francoščini, nemščini, italijanščini, portugalščini, slovenščini in španščini. Gre za anonimno eh, raziskavo, ki jo lahko izpolnite na spletu, zgolj nekaj minut potrebujete za to. Verjetno bo do te prosovnice na voljo na spletni strani. Eh, tukaj imate tudi eh, naslov te spletne strani. Pozivamo oskrbovalce in družinske člane, da jo izpolnijo. Prosim, da to predstavite tudi kolegom in kolegicam in hvala za pozornost. Najlepša hvala za vse te predstavitve. Sedaj pa imamo priložnost za uh, vprašanja in komentarje. Gospod Šogor bo začel. Je. Najlepša hvala. Gospod Becker me je prosil, da uh, preberem nekaj njegovih komentarjev, ker ga danes uh, v, v tem trenutku žal ne more biti, uh, ni tukaj. 70 odstotkov vseh oskrbovalcev je družinskih uh, članov v. Uh, Evropi, večinoma so to ženske, ki zapustijo svojo službo, tako da lahko skrbijo za uh, družinske člane. To ni zgolj uh, negativno za trg dela, ampak tudi za njihov dohodek. Eh, neformalna oskrba je hrbtenica uh, evropskega socialnega sistema in družbe, tako da moramo oceniti njihovo delo in uh, njihova prizadevanja. Potrebujemo podporo oskrbovalcem v Evropi. Eh, bolj fleksibilne delovne ure in pogoji so lahko eh, dober ukrep za to. Pozdravljamo predlog eh, komisije v zvezi z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem. Pozdravljamo tudi predlog o petinih dopusta in o bolj fleksibilnih delovnih urah. Oskrbovalci tako uh, lahko ostanejo v službi in eh, skrbijo za ustrezno oskrbo. Izpostaviti je treba eh, tudi doprinos teh ljudi k eh, naši socialni državi. Po drugi strani pa dovolite, da dodam še nekaj v zvezi z negativnimi posledicami direktive o napotitvi delavcev za ljudi ki potrebujejo oskrbo. V Nemčiji je 200 tisoč eh, družin odvisnih od eh, oskrbe za družinske člane. Zakonite napotitve eh, bi bile iz eh, vzhodne eh, Evrope v zahodno Evropo praktično eh, nemogoče, glede na predloge. Najlepša hvala, gospa Jongerjos. Najlepša hvala gospa predsednica. Eh, hvala za zanimive prispevke k tej razpravi. Sedaj moramo pripraviti naše nadaljno delo v zvezi s tem predlogom o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. Dovolite eh, mi, da se navežem na vidik, eh, ki ste ga prej omenili. Gre za odnose med formalno in neformalno oskrbo, formalno in neformalno nego. In tukaj bi lahko to ravnovesje med poklicem in zasebnim življenjem razpadlo. Omenili ste naprimer ljudi, ki delajo eh, na tem področju eh, nege in imajo nizke dohodke, ker imajo nizke dohodke, eh, nimajo dovolj denarja za drage storitve oskrbe predlog komisije omenja pravico do vsaj petih dnevov dopusta. To ni dovolj za tiste, ki se soočajo situacijo, ko eh, je ta oskrba potrebna za daljše obdobje to smo že omenili, ne gre za njihovo izbiro, seveda eh, lahko izberejo, kako bodo eh, reagirali na to situacijo, ampak ljudje se soočajo eh, situacijo, ko eh, otrok, starejši, eh, starejša oseba ali pa invalid računajo na to neformalno skrbo, skrbo neformalnega delovca. Moje vprašanje je naslednje. Če je neka družina s družinskim članom, ki je, je stalno invaliden, prav tako pokrita, eh, ta oseba potrebuje oskrbo tudi takrat, ko eh, oskrbovalci v družini delajo. Eh, fleksibilne delovne ure bi, bi, bi lahko re, rešile marsikaj, ampak ne, ne situacijo, ko eh, delavec eh, služi, eh, zasluži neko nizko plačo, nekdo, ki ima stalne zdravstvene težave, pa računa na njihovo pomoč. Moje vprašanje je, kako lahko mi, ko delamo tukaj v Evropskem parlamentu, pripravimo naslednje korake, zagotovimo cenovno dostopnost eh, formalne oskrbe. Ena stvar je, da smo eh, veseli predloga petih dnev eh, dopusta, ampak to še ni dovolj. Zanima me, če lahko poveste še kaj v zvezi s kriteriji iz Barcelone. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je naslednje. A v tem trenutku že razpolagate z uradnimi podatki, eh, ki spremljajo cenovno dostopnost formalne eh, oskrbe. Zanima me, če imamo v rokah eh, informacije na podlagi, katerih lahko delamo. Kakšne so možnosti v državah članicah? A imamo v pogled v razlike med cenami oskrbe in nadomestili, ki so ljudem na voljo. Eh, radi bi nam reč vedeli, kako velika je ta težava. Če eh, upoštevamo vse te različne gradnike, naprimer eh, nizek dohodek, na to pet dni dopusta, formalna oskrba, mislim, da imamo tukaj težavo, zanima me, če imamo podatke, ki kažejo, da ta težava dejansko obstaja in kako obširna je. Hvala. Thank you. I'll give the floor to Madam. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Žitnanska. I'm going to speak Slovak, so if you can put your... Yeah. Najlepša hvala. Govorila bom v slovaškem jeziku. Rada bi se zahvalila vsem eh, govornikom in govornicam za zanimive predstavitve. Ta tema je izjemno pomembna. Sama se z njo ukvarjam že nekaj let. Delam eh, z družinami, ki imajo eh, otroke invalide. Kot eh, smo slišali že večkrat, so to družine, ki se soočajo tudi z visokim tveganjem revščine in pogosto razpadejo zaradi otroka invalida, Eh, matere ostanejo s tem otrokom in uh, za otroka morajo na to 24 ur na dan uh, skrbeti, zato pa imajo uh, 250 uh, evrov na mesec. Če govorimo o dostopnosti do oskrbe, do storitev, je to nekaj, za kar bi naj podporo zagotovila lokalna oblast na Slovaškem nimamo ustreznih podatkov, zgolj 30 odstotkov eh, občin ponuja eh, socialne storitve na tem področju, 70 odstotkov jih ne ponuja, tako da je pritisk oziroma breme eh, te oskrbe na ramenih oziroma plečih mater. In to je zelo pereč problem. Rada bi spostavila dva elementa in upam, da jo boste lahko komentirali. Prvič, podporne, sto, podporne storitve družinam. Mislim, da te storitve ne smejo biti usredotočene zgolj na uh, invalide, ampak uh, morajo pokrivati celotno družino. Naprimer, lahko imate uh, družino, uh, v kateri je en otrok, uh, otrok invalid, drug otrok nima teh težav in uh, storitve, ki podpirajo družina, eh, družino, morajo podpirati tudi zdravega otroka. Zato si prizadevamo tudi na slovaškem. Če, eh, naprimer, mati skrbi za otroka invalida doma, potrebujejo, potrebuje ta družina storitve eh, nekoga, ki pomaga zdravemu otroku v šolo, naprimer, ali pa ki opravi dnevne nakupe in tako naprej. Govoriti moramo o storitvah za družine. Torej. Druga tema, drugi element, ki bi ga rada izpostavila, pa je prav tako izjemno pomemben. In to je nagrada za uh, znanja oziroma delo uh, oskrbovalcev oziroma ponavadi oskrbovalk. Potrebna so znanja na področju medicine, izobraževanja, logopedije uh, in tako naprej te eh, matere skrbijo za svoje otroke, se eh, priučijo spretnosti, ki jih marsikdo nima. Mislim, da je treba identificirati ta znanja. In na to upoštevati ta znanja, ko se eh, ta mati ali pa ta oče odločita za eh, vstop na trg dela. Ta znanje je treba priznati. Srečala sem se naprimer ženskami, ki so bile doma deset let in so rekle, ja, nič ne znam. Ampak to ni res, imajo zelo jasne kompetence in družba mora priznati ta znanja, priznati te kompetence in omogočiti, da jih uporabijo in da so za njih plačani. To so zelo pomembne eh, in zapletene teme, o številnih vidikih se je treba na dolgo in široko pogovarjati in upam, da bomo lahko našli skupaj rešitve na ta vprašanje, tako da bomo zagotovili bolj eh, dostojen okvir za oskrbovalce v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rošvo. Okay. You didn't ask for the floor? Niste zahtevali besede. Potem je pa gospod Harkin. Can I welcome all of the speakers here today? Pozdravljam vse danes tukaj. Seveda poznam kofase in oskrbovalce. Delal sem dolgo v interesni skupini oskrbovalcev. Nekaj, kar se mi zdi zanimivo, pa tega pogosto ne slišimo v tem parlamentu, je, da ste se vsi štirje večinoma strinjali, da je to pozitiven predlog in da je vsaj korak v pravo smer. Mislim, da je tudi pomembno, da veste, da naš odbor in celotni parlament je že kar nekajkrat v resolucijah glasoval in zahteval predvsej od tega, kar je v tem svežnju včasih. Torej, govorimo o demokratičnem primankraju med tem, kar počnemo tukaj, kar se dogaja na terenu. V tem primeru pa mislim, da lahko rečemo, da gremo vsaj v pravo smer. Torej, po tem trepljanju po hrbtu moramo reči, kako lahko izboljšamo stvari. Imam nekaj vprašanj. Naj pa podam še eno pripombo. In sicer, kot je dejal kolega iz Eurocares, pogosto se ljudje ne odločajo sami. Danes ste oskrbovalec, včeraj pa o tem ne veste nič. Če si pogledamo številke oskrbovalcev v družinah, ki jih igrajo, potem vsaj po mojem mnenju, če ne bi imeli neformalne oskrbe, bi se socialni sistemi zrušili in verjetno tudi družbe, kot jih imamo, ne bi delovali, če ne bi imeli oskrbovalcev. Zato mora naša zakonodaja slediti načinu, kako se družba razvija. Še prav posebno zaradi demografskega izziva, ki ga imamo. To je dobro, ker to pomeni, da si dle živimo. In zato je ta predlog tako pomemben. Torej, vprašanja. Prvič, en teden. O tem smo govorili, kar nekaj kolegov je o tem govorilo. Morda bi to morali podaljšati. Poznam, vem, da imajo, države, da imajo različne države članice različne režime. Mi imamo precej daljše obdobje dopusta na Irskem. Morda bi si lahko gledali države, ki imajo veliko daljši režim, videli, kako deluje in ugotovili, če se lahko kaj naučimo iz tega. In morda bi na tak ali drugačen način lahko izboljšali, spremenili ta predlog. Mislite, da je to preveč ambiciozno? Vsi priznavamo, da je to potrebno, ampak ali morda menite, da je to preveč ambiciozno? Kaj menite o tem? Drugič. Govorili ste o prožnosti. Kolegica z Polske je omenila individualizirana nadomestila za starševski dopust, kako lahko to pomaga prepričati delodajalce in jih premakne v pravo smer. Vprašanje za vse pa je, ali menite, da bi ta predlog lahko prinesel podoben rezultat, kaj bi lahko storili, da bi to ukrepili, da bi zagotovili, da bo prišlo do tega pozitivnega rezultata. In mislim, da lahko spregovorimo tudi o, o MSP-jih, kako zagotoviti prožnost, istočasno pa tudi to, da ne bodo MSP-ji ogroženi. To je težko vprašanje, vendar pa seveda potrebno se jih je lotiti. Vaše mnenje o tem tudi, prosim. In potem končno, danes smo predvsej govorili o enakosti med spoloma. Mi lahko podate podatke o oskrbovalcih, oskrbovalkah po EU. Mislim, da je približno 60-40 ženske moški. Vedno več je tudi oskrbovalcev, torej moških je tako tudi v drugih državah, rada bi to vedela. Hvala. Hvala lepa, Evelin Regner. Hvala lepa. Dobro je, da razpravljamo o tej temi danes, da torej, imamo predlog o ravnovesju med poklicnim in družinskim življenjem. To so torej teme, ki so resnične, življenjske. In če se navežem na slovaški primer, ki je bil podan, bi rada izpostavila, kako pomembno je imeti splošni okvir za profesionalizacijo domače oskrbe, kar bo vodilo do standardizacije in priznanja poklicev in veščin. Pa tudi za karijere bo to lažje. Torej, resnično je politična potreba, da delujemo na evropski ravni, pa seveda tudi na nacionalni. Sedaj pa vprašanje. Oskrbniki formalne oskrbe. Če bi samo 50 odstotkov tistega, kar bi lahko zaslužili. Ali obstaja način, kako bi lahko podjetja, ki ponujajo oskrbnike, pripričali, da naj jim dajo več denarja? Mr. Martin. Hvala lepa, gospod Martin. Merci, la, la Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za predstavitve, ki smo jih slišali. To je bilo zelo zanimivo. Ne vem, morda bo malce pokvaril eh, življenje vsem skupaj. Vsi seveda želimo izboljšati eh, življenjske pogoje teh eh, družin, teh oskrbovalcev. Pogosto so to ženske, pogosto so eh, to ljudje, ki delajo tudi na kmetijah, v podjetjih, ampak se ne pojavijo v uradni statistiki. Vprašanje je, kakšno družbo želimo oblikovati. In, uh, strinjam se s to pobudo, kljub temu, da ne gre dovolj daleč. Uh, Okrepiti jo je treba, je to dober začetek, strinjam se s tem, kar smo slišali, ampak narediti moramo več. In izbira družbe je izbira modela, na katerem želimo graditi to družbo. In to je v popolnem nasprotju eh, s proračunskimi eh, usmeritvami komisije, se zdi. Politika Evropske komisije, no, sveta, držav, seveda, je, kako zmanjšati stroške dela. Kako plačati čim manj. Imamo socialno kotizacijo, to so socialni transferi in te je treba sedaj eh, zmanjšati. Nažalost bo eh, direktiva o napotitvi delavcev morda preprečila ljudem iz vzhoda, da eh, potujejo na zahod in da skrbijo za bolne in starejše. Zakaj? Zato, ker so eh, manj plačani. Morda imajo tudi ti eh, ljudje eh, na zahodu in na vzhodu družine in so oskrbovalci in tako naprej. Kdaj bomo spremenili proračun? A bomo malce bolj velikogrudni? Zastavljam si tudi to vprašanje, če bo svet sprejel da bo ta nova zakonodaja veljala tudi za uh, Grke. Izkoristili smo jih, vse so jim, eh, smo jim od, uh, vzeli, imajo samo še hlače s rajco in to je vse. To je dvolično. Vsi smo za nove ukrepe, ampak kdo plača? To je vprašanje. Kdo plača? Predstavljate tudi eh, Eh, kmete, tudi te delodajalce in eh, ti so prvi, ki nam tu povedo, da plačujejo preveč, preveč davkov, preveč dajatev, multinacionalke plačujejo precej manj kot jaz, ampak socialna politika stane. In na nas je, da izberemo model, v katerem živemo, eh, želimo živeti. Predsednik je zmagal v Franciji eh, ni bil najslabši, ampak to je kandidat, ki je eh, omenil, da bo zmanjšal davke. In to je bilo ljudem všeč. Kdo bo najbolj zmanjšal davke? Ampak davki so naš socialni model. Tako lahko živimo, zato eh, naša družba deluje če bomo eh, zmanjševali davke, zmanjševali dajatve, kdo bo na koncu plačal za vse te stvari. Vprašanje je torej, kaj bo naredili naši eh, grški kolegi in kolegice. A bodo lahko dostopali do te zakonodaje, jih bo pokrila? Sam sem pripričan, da ne. Najprej morajo odplačati dogove, na to pa bomo videli toliko z moje strani, marsikaj dobrega sem slišal in to se mi zdi eh, odlično, ampak eh, veliko je tudi dvoličnosti. Želimo si socialno uh, družbo, vse je super, vse je lepo, všeč vam je, na, nam je vaš moto, boljše življenje za vse družine. Za vse družine, ne? brez izjeme, za 28 držav članic. No, potem je izbira na nas in leta 2019 se bo odločalo. Thank you. Mr. Hetman. Hvala lepa, gospod Hetman. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsedujoča. Prosim, uporabite slušalke, ker bom govoril po polsko. Če mi dovolite, seveda. Seveda, razen gospe profesorice. Spoštovane gospe in gospode, tudi sam sem se vam želel zahvaliti za vse vaše predstavitve, za predstavitve, ki so bile podane. Neznansko zanimive so in so obogatile našo razpravo v Evropskem parlamentu. Pripričan sem, da bodo vsi, skoraj vsi, z manjšimi izjemami menili, da so to dobre zamisli, dobri predlogi in bi jih morali še nadalje razdelati. Imamo zelo pozitivno mnenje, tudi kar se tiče delo dejavcev. O tem sem se pogovoril tudi z dvema združenjama za poslovalcev na Polskem in popolnoma se strinjajo s to zamislijo. Seveda bomo podrobnosti podrobno spremljali. Kar se tiče podrobnosti, pa naj opozorim, da tukaj v Evropskem parlamentu bi morali tej temi nameniti še prav posebno pozornost. Ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem bi morala biti nekaj, kar, nam ne sme, kar nas ne sme uvirati, da ne bi videli podrobnosti. Ko govorimo o starševskem dopustu kot starš, ko govorimo o obdobju, ko lahko tako moški kot ženska, mati, oče, vzamete dopust, razmišljam, kakšen je cilj je cilj ta, da bi podprli otroka, potem ko je rojen, da bi mu zagotovili podporo, ki mu jo lahko data starša in začetek življenja takega otroka to olajša, ali pa je naša zamisel ta, da zagotovimo, da bodo očete skrbeli za svoje otroke. Kajti jasno je in mislim, da se večina s tem strinja. Nekateri starši, nekateri očete pa si ne želijo uporabiti take podpore za svojega otroka. Obdobje, ko bi eden od staršev lahko skrbel za otroka, bi bilo izgubljeno in to bo potem na škodo otroka. Mislim, da bi torej ta tema naše analize moral biti otrok, dobro počutje otroka, ne pa samo mati in oče. Naj spostavim dejstvo, da ko govorimo o teh vprašanjih, bomo morali resnično se posvetiti podrobnostim. Potem pa tudi vprašanje, kako dvigati ozaveščenost delodajalcev. Poznam take primere ki brez pritiska zakonodaje že uvajajo prožne delovne pogoje, ker vedo, da to dejansko viša kakovost dela, izboljšuje kakovost dela v njihovem podjetju. Najpomembnejši element tukaj je, da izboljšamo izobraževanje med zaposlovalci, če bodo sami verjeli, da je to uprit njihovih podjetij, potem bodo bolj pripravljeni podpirati take oblike podpore za matere in očete, ki so zaposleni v njihovem podjetju. Zelo pomembna razprava o skrbnikih, skrbnikih, ki skrbijo za starejše, za invalidne osebe. V veliko državah je institucionalna podpora neznatna, še prav posebno za starejše, tako da je to delo izjemno pomembno in zelo pozitivno. Na splošno torej, naj povem, da je naše delo tukaj enostavno. Analizirati moramo pravne posledice v državah članicah, oceniti moramo družbeno-ekonomske in finančne posledice in če bo ta ocena dobra, potem bomo dosegli tudi dogovor, ki si ga vsi želimo. Speakers. Hvala lepa, še dva, potem pa bodo strokovnjaki odgovorili. To pa bo zelo kratko, tako da bomo lahko končali pravočasno. Gospod Rošfor, sedaj, prosim. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nisem nameraval spregovoriti, ampak eh, moj francoski kolega uh, je nekako spremenil mojo odločitev. Prihajam iz politične skupine, ki eh, meni, da eh, lahko gre sta gospodarstvo in socialna z roko v roki. Eh, zdi se, da si prizdevamo za bolje delujoča gospodarstvo in da s tem posegamo v socialne pravice, ampak mislim, da sta ti dve temi povezani. O tem sem veliko govoril eh, s kolegi in kolegicami in začel bi takole. Nekateri so to že dejali in eh, zato se jim zahvaljujem. Globalna količina eh, pomoči v družini je precej večja kot pa pomoč institucij. Družine so tiste, ki zagotavljajo ta prvi vir pomoči in podpore. In to je treba priznati. Dolgo časa je bilo to nevidno in pomembno je, da eh, danes to priznamo, da postane vidno. In tukaj eh, nočem biti ciničen. Ko družina eh, pomaga, to stane manj, kot pa, ko to nalogo prevzamejo institucije in država. S tem, ko pomagamo družinam, da pomagajo, da skrbijo za oskrbo, zagotavljamo dobro delujoč socialni sistem. Psihološko gledano je to bolj spremljivo za eh, osebo, ki potrebuje eh, pomoč, oskrbo in to ima tudi eh, ekonomsko nek smisel. Ugotovili smo, ne vem, če lahko to potrdijo naši strokovnjaki, vsaj v Franciji je tako veljalo, da veliko ljudi, naprimer, ni dobilo plače, ni dobilo dohodka zaradi oskrbe, imeli pa so veliko težav uh, zaradi uh, izgube dohodka oziroma eh, pokojnine, naprimer, uh, ker se te zadeve niso štele. Če je nekdo oskrbovalec, moramo zagotoviti, da ne izgubi pravice do uh, pokojnine. Pomembno je, da še vedno lahko uh, dostopa do te pravice. Drugače, uh, bodo ljudje rekli, lahko bi bil skrbovalec, lahko bi izstopil iz trga dela, ampak tega ne bom naredil, zato ker plačam dvojno ceno. Ne bom imel eh, dohodka in na to bom imel nižjo pokojnino. In pokojnina eh, je s tabo zelo eh, dolgo časa. Imamo torej ta dva elementa. Da, vedno več eh, ljudi eh, je potrebnih pomoči, naprimer zato, ker so starejši. Eh, ampak imamo ljudi, ki so stari 60, 61, lahko bi pomagali, eh, ampak ob enem bi lahko še vedno delali. In eh, ljudje te eh, starosti eh, so prej imeli eh, veliko eh, časa, zato ker so imeli pravico do pokojnine, sedaj v tem trenutku pa še niso eh, eh, nabrali dovolj let za ustrezno pokojnino. Eh, V Franciji je to pomembno, pa tudi drugot. Ne bom se spuščal v eh, podrobnosti sistema, ki bo začel veljati v Franciji sedaj, nimam dovolj časa za to, ampak vseeno bi omenil naslednji element. Ljudje, ki eh, so odvisni od drugih, imajo pravico eh, do pomoči, ki verjetno ni dovolj visoka, ampak to je javna pomoč, javna podpora. V Franciji velja naslednje. Lahko smo prijemnik plače kot oskrbovalec v družini, drugače pa eh, država poskrbi za oskrbo eh, osebe v družini. In ta eh, sistem, ki omogoči, da eh, bodi si izberemo oskrbovalca v družini, bodi si neko institucionalno podporo, to je sistem, ki bi po mojem lahko našel eh, eh neko ustreznico tudi v drugih državah. Eh. Na koncu pa gospodava. Pet minut boste dobili. Hvala lepa ker je to zelo zanimiva razprava, sem zadovoljna, da o tem govorimo. Slišala sem vaše predloge in predloge, ki ste jih podali v poročilo, ki smo ga pripravili lani, pomoči na domu, smo vključili v to. Prav tako pa je to tudi v drugih resolucijah parlamenta. Vse to je del predloga tudi naših strokovnjakov danes. Z njimi smo v preteklosti že sodelovali in se jim želimo prisrčno zahvaliti. Zaradi ustreznega ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem in zaradi tega, ker je to predvsem pomembno za ženske, je pomembno nadaljevati z delom na tem področju, pomembno je nadaljevati sodelovanje med našim odborom in odborom za pravice žensk. Jaz sem poročevalka odbora FEM. In moram reči, da mi nikoli ne bi bilo uspelo ustrezno upraviti svojega dela brez prispevka odbora Empl. Mislim, da, enak, da velja tudi to v drugi smeri. To ima posledice za veliko ljudi. Če ne bomo imeli kar najboljšega sodelovanja med nami, ne bomo zmogli doseči najboljših rezultatov. Hvala. Thank you very much. Uh, then uh, perhaps. Hvala lepa. Morda še na kratko pripombe GD za zaposlovanje. Mislim, da imamo dva predstavnika komisije. Eden od vaju lahko spregovori ker moramo imeti tudi čas za odgovore strokovnjakov. Ločite se. Pripombe komisije. Prav, prosim. Manuela Gering, GD za zaposlovanje. Govorimo o imenu obeh GD-ev. Najprej bi se radi zahvalili za zelo pozitivne in konstruktivne pripombe, ki smo jih dobili. Ranovesje oziroma sveženo ranovesje poklicnega in družinskega življenja zasebnega življenja skuša govoriti tudi o izzivu brezposobnosti in želi končati revščino. Še prav posebno ženske, starejše ženske, če niso na trgu dela, so revne. Prav tako pa je potrebno upoštevati demografski izziv, ko vidimo, da je vedno manj delovnega prebivalstva in da se prebivalstvo nasplošno spreminja. Pobuda si želi ogledati nabor pravic, ki smo jih podali v predlogu za direktivo, istočasno pa tudi druge politike ukrepo za financiranje. Naprimer, ni pristojnosti na evropski ravni za dolgo trajno skrbo ali za eh, vzgoj otrok, želimo pa uporabiti naprimer sk sredstva sklada ESIF ali bolje nadzirati podatke. Veliko je bilo govora o tem. Prav tako pa tudi primerjalni kriterij, še prav posebno, kar se tiče dolgo trajne oskrbe in skrbi za otroke. Evropski semester je pomembno področje, kjer mislimo, da moramo več podarka dati trnovesu med poklicnim in zasebnim življenjem in to je že bilo izvedeno v zadnjih letih. Morda bi spregovorila o nekaj pripombah, ki so bile podane. Ravnovesje poklicnega zasebnega življenja najprej skuša ustvarjati poštene pogoje tako za moške in ženske na trgu dela, ko se ogledamo enako s med spoloma, pravno tako pa ima to prednost za družbo, ekonomijo in državo. V bistvu smo imeli vprašanje glede stroškov. Prednosti bodo pretehtale nad stroški gotovo bodo prednosti za posameznike, za moške in ženske, prav tako pa za ekonomijo in državo. Udeležba žensk na trgu dela je ključno vprašanje. Torej, ko ugotavljamo, ali bi bil daljši dopust koristen, je filozofija ta, da skušamo ugotoviti, kaj je bolje. Če vas dolgo ni na trgu dela, potem boste imeli manj možnosti za zaposlitev in napredovanje v karjeri. Zato je dopust oskrbovalcev bil podan kot petdnevni in ne več. Vemo, da nekatere države članice imajo več. To je samo predlog za direktivo. To so minimalne zahteve, torej države članice lahko gredo više. potem pa smo se ogledali tudi ti poseb, ki se lahko vzame dopust, tako da bomo zagotovili, da bo ustrezna porazdelitev med moškimi in ženskami. In tukaj smo tudi opredelili določen način. Potem pa je bilo vprašanje o primerljivosti podatkov. Ali boljši podatki za dolgoročno oskrbo. Res je, nimamo primerljivih podatkov v tem trenutku, smo pa začeli študijo, ki si bo ogledala metodologijo in tako bomo dobili primerljive podatke za dolgoročno oskrbo. Dopust, ki ga imamo, ni obvezujoč, lahko se ljudje odločijo, ali ga bodo vzeli ali ne. Ker se tiče otroka, pa vse študije kažejo, da otroci se najbolje razvijajo kognitivno, naprimer, če sta prisotna oba starša, tudi če so vključeni očetje. Tudi očete torej morajo imeti možnost gajati otroke. Hvala, to je vse. Hvala lepa, gospod Igemonos. Na kratko, prosim. Potrudil se bom. Hvala lepa za zelo zanimivo vprašanje. Pet dni radi bi več, seveda. Ampak kot sem dejal, obstajajo države, kjer ni nič, morda bi bili previdni glede na izkušnje z direktivo o podniškem dopustu. Menimo, da je pet dni dober korak naprej. Če se ne motim, spremljajoči dokumenti, ki jih je porazadila komisija, pravijo, da se je komisija odločila za pet dni, ker so stroške enaki kot stroški odsotnosti, torej to nekaj, kar ne bo stalo nič, če upoštevamo odsotnosti. Socialna dimenzija in zdravstvena dimenzija. Spet dokument o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, to je samo del sestavljanke. Vsi ti elementi so ključni in morajo ostati v zadnji različici stebra. Istočasno pa veliko delamo tudi uh, eh, sodelovanja z VHO in GD Sante za vključevanje skrbnikov in bolnikov. Skrbniki in bolniki so ključni. Torej, sporedno imamo različne elemente, ki jih je potrebno eh, ki se jih je potrebno zavedati. To je tudi torej nekaj, kar še pripravljamo. Družinski pristop, da, to je dobro in naj vas opozorim na še en tip oskrbnikov, ki so pa popolnoma nevidni, mladi oskrbniki pod 18 let, ki jih ni nikjer. Vseeno imamo pilotne projekte, ki se zdi kažejo, da poprečno dva otroka na šolski razred nosita funkcije oskrbnikov doma in začne se šestimi leti. To je zaskrbljujoče. Potem pa smo izdelali tudi internetno usposabljanje za oskrbnike za zaslitev njihovih vsakodnevnih potreb. Prav tako pa bi radi certificirali te veščine, ki jih dobijo na delo. To je precej kompleksno okolje v Evropi. Veliko je še vedno upara proti temu, vendar pa vidimo, da je interes zakonodajalca vedno večji. To želimo raziskati v prihodnje. Ocena storitev skrbnikov sodelujemo z GD za zaposlovanje pri razvoju kazalnikov pri dolgoročni skrbi, upamo v prihodnje. In to bi naj potem vključevalo tudi kazalnike podporne ukrepe za oskrbnike in tako dalje. To je torej nekaj, kjer delo teče. Potem pa glede na številke, ki jih imamo, 75 odstotkov eh, oskrbovalcev je žensk. Če si pogledamo različne države, če poenostavimo, nordijske zahodne države, recimo temu, tako je približno 55-45 sredozemlja, vzhodna Evropa pa je velika večina žensk. Kako prepričati podjetja, da obstaja imajo velike prednosti. To je moja zadnja pripomba. Naša organizacija v Združenem kraljestvu je začela svetovanjem. Predstavljali so to velikim podjetjem in velika podjetja, kot je British Telecom, so se zavedli, da ima to velikanski pozitiven vpliv na uspešnost in so začeli to zagovarjati. Gospod Butterman. Najlepša hvala, gospod predsednica. Rad bi se odzval na eh, dva elementa. Govorili smo o stroških, kdo bo plačal za vse to. Razumeti je treba, da v Belgiji in tudi drugih državah, če želimo izboljšati socialni status žensk, ki so aktivne na področju kmetijstva in v drugih sektorjih eh, v srednjem eh, razredu, moramo upoštevati dejstvo, da ženske same plačujejo za to. Imamo prispevek eh, države, ampak eh, te osebe morajo kotizirati za to, da izboljšajo ta status same, eh, morajo zagoditi napredek, tako da same kotizirajo. Kar se tiče oskrbe v družini, tudi tukaj obstajajo možnosti za sisteme. Naprimer, v Belgiji smo uvedli pred nekaj časa sistem kuponov za storitve. Eh, plačamo za storitve v družini, ki jih potrebujemo, ampak po nižji ceni, med 5 eh, in 9 evrov na uro, preostali eh, delež pa doda država. Razumeti je treba idejo tega sistema. S tem smo se izognili nedeklariranemu delu, delu na črno. Več ljudi je aktivnih in ti ljudje kotizirajo, plačujejo eh, socialne dajatve in plačujejo davke. Imamo torej eh, delujoč sistem, eh, v katerega vplačuje družina sama in prispeva država, ampak glede na to, da več ljudi dela in plačuje davke, vse skupaj uravnovesimo in takšen je naš pogled na stroške. Lepar, profesorica Kotovska. Različne pobude se mi zdijo pomembne v smislu, da bo to dvignilo ozaveščenost po potrebi po ustreznih podatkih, podatkih o potrebah po skrbi in storitvah. To je razdrobljeno po naših državah. Najprej potrebujemo uradne podatke, običajno to dobimo strani ministerstv, ker je storitev za skrbo, potrebujemo pa tudi podatke statističnih študij glede dejavnosti, ki so povezane z oskrbo. Tako da imamo možnost, po mojem, zaprositi statistične urade, da bi v študije, ki jih izvajajo, kočevali svoje kete, kočevali tudi nekatere vprašanja o tem. Sprašujemo po ekonomskih dejavnosti, ne pa o dejavnosti oskrbnikov. Razen vsakih deset let ko dobimo informacije tudi o tem tipu udeležbe. Naj se odzovem na vaše vprašanje o družinah z invalidnimi otroki. To je zelo pomembno vprašanje. Naj povem nekaj o razmerah na polskem. Po mojem mnenju je pristop razdroben. Ministrstvo za zdravje ima nekaj informacij, prav tako so informacije na področju Ministrstva za delo in socialne politike, pa tudi v Ministrstvo za izobraževanje. Vendar pa ni pravega sodelovanja. To je prvič. Naj izpostavim, da je potem na starših otrok, da spostavijo organizacije, fundacije za izpolnitev potreb teh ljudi. Je pa pomankanje državne dejavnosti vidno za to skupino ljudi. In zadnja pripomba, kar se tiče učinka posameznih, pravice posameznika do starševskega dopusta, kar se tiče investiranega časa obeh staršev v družinsko življenje, v otroke, mislim, da obstajajo empirični dokazi, da več časa kot so očetje z otroki. Bolj pozitiven učinek to ima na razvoj otroka, na zaposlenost ženske in na usklajevanje obveznosti na družinski ravni. In še zadnji stavek. Imeli smo razpravo z organizacijo zaposlovalcev, ko je bilo vdeno šest mesecev starševskega dopusta na polskem in delodajalci niso bili proti tem pravicam. Torej, ni šlo za upor na strani delodajalcev. To smo gotovili pred dvema letoma v razpravah z delodajalci. Je pa seveda zelo pomembno, da spremenimo ozaveščenost in mnenje pri zaposlovalcih tega vidika pa ne smemo zanemariti. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Panceri, prosim. Very much. Uh, Hvala lepa. Naj začnem tam, kjer ste končali. Res je. Zamisel individualnih pravic po dopustu je zelo pomembna in tukaj moramo vključevati element prožnosti. Dopust ni potrebno izkoristiti v celoti naenkrat, kar pomeni, da direktiva pomeni, da bi lahko starševski dopust izkoriščali do 12 let otroka. 4 meseci je v teh 12 letih razdobljeno. To je tudi nekaj, kar bi vsi, vsi lahko privoščili. Potem pa druga točka plačila in to je povezano z dopustom za oskrbovalce. Zelo pomembno je, da bo ta dopust plačan in to ustrezno, dovolj kajti daljšega neplačenega dopusta si družine ne bodo mogli prioščiti, še prav posebno slabše situirane. Tukaj se potem vrnemo spet v razpravo o skoraku med plačami, zato da bi minimalizirali izgubo plač, so običajno ženske tiste, ki izostanejo z trga dela. Tako da je plačilo za dopust ključnega pomena. Raven za bolniški dopust, ki je predstavila komisija, je dobro izhodišče, dobra raven. Pet dni, zdi se nam, da bi morda lahko to nekoliko razširili, šli do 12 dni, če ima kdo kronično bolezen in mora nujno na zrniške pegede, bi lahko prišli na mesec na dan. To je pa maksimum. En dan na mesec, oprostite, to je maksimum. Seveda pa moramo poštevati, kaj se dogaja v državah članica, kaj je na voljo, da bi potem dolgoročno v prihodnje se lahko bolje odločali. Mora pa to biti nekaj, kar lahko plačamo in za kar lahko zagotovimo, da ne bo šlo samo za socialne prispevke, da bodo moški in ženske ustrezno plačani. Skoraj me je potegnilo, pa bi manjila samo ženske. Torej, socialni prispevki so tudi izbira. To ni izhod v sili, ker ni sredstva skupnosti, da so potem starši in skrbniki prisiljeni, da ostanejo toliko časa izključeni iz trga delovne sile, da potem nimajo ne dostojne pokojnine, pa tudi ne morejo več vstopiti na trg dela, če bi to želeli. Kaj ti starejši kot so, teže je spet vrniti se v službo. Potem pa, kar se tiče storitev, zadnja pripomba. Sporedno s tem bomo kmalo imeli razpravo o strukturnih skladih po letu 2020 imamo eksante pogojevanje 9,1, 9,2, kar se tiče deinstitucionalizacije, storitev, ki so v okviru skupnosti, zdi se, da je ta eksante pogojevanje pomembno tudi v uredbi za strukturne sklade, da bomo zagotovili te ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, da so storitve vključene, kajti to je ključnega pomena. Če ne bomo ponudili družinam instrumente, za katere se lahko, instrumentov, za katere se lahko odločajo potem, ne bodo imeli izbire in bodo pristali kot oskrbniki. Ne bo to njihova izbira. Tudi tisti, ki potrebujejo oskrbo, se morajo, morajo imeti možnost odločiti za oskrbovalce. Veliko bi lahko še dodala, ampak tukaj se bomo ostavili za enkrat. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa vsem. Res ste se osredotočili na pravo sporočilo. Mislim, da nam je uspelo. To je bila čudovita razprava, zelo široka, od človekovih pravic pa do davčnih vprašanj. In resnično se mi je to zdelo zelo koristno. In to je bila razprava, ki se nas je zelo dotaknila, vse tu odboru, ki se s tem ukvarjamo. Hvala lepa za vaše sodelovanje in za vaše pripombe. Se vidimo na sestanku odbora 12. julija. Hvala lepa. Nasvidenje.